deal präsidentin! predsedujoča dober dan nadaljujemo z zasedanjem zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo ima kdo kakšen ugovor ne potem je zapisnik tako sprejet od skupine SND sem dobila prošlo za imenovanje v odbor. To bo v zapisniku današnjega zasedanja. Če do odobritve zapisnika ne bo govora, potem bo to potrjeno. Tako, sedaj pa prehajamo na naslednjo točko na našem dnevnem redu. Izjava podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko, kar se tiče razmer v Siriji. V imenu podpredsednice komisije, visoke predstavnice, bo spregovoril gospod Han. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča. Has entered yet another new phase, particularly after the stanje v Siriji je vstopilo v novo fazo, še zlasti potem, ko so Združene države objavile umik svojih enot. Zaenkrat mora biti jasno, da je edini trajnostni način, da se znajdemo v normalnejši situaciji, ta, da se izpogajamo za določeno resolucijo pri Združenih narodih, namreč interesi v razdrobljeni in eh, razbiti Siriji niso poenoteni, ne moremo računati na trajno stabilnost na tem območju. Sedaj potekajo tudi pogajanja med Kurdi in drugimi udeleženci v teh spopadih, vključno z Rusijo, Turčijo, Združenimi državami. To je tema, ki je zelo aktualna in na to se bo treba še vrniti v prihodnje. Razumemo zaskrbljenost Turčije glede njene varnosti, vendar menimo, da je to možno rešiti le s tem, da se ohrani integriteta in suverenost sirijske države. Prav tako upamo, da bo zagotovljena zaščita vseh ljudi, vseh etničnih eh, pripadnosti, kar bo preprečilo dodatne spopade. Eh, formalno se sedaj govori o konsolidaciji vlade v območju Idlib in, eh, in treba je uvajati previdnostne ukrepe tako na severu Sirije kot na jugu Sirije, ker nismo mogli nadaljevati svojega dela kljub zelo reči potrebi pod tem. Eh, še zlasti je pereča situacija v eh, taborišču Radkamp in uh, veliko je eh, žrtev vojne, eh, beguncev, otrok in žensk in veliko je tudi uh, beguncev na severo vzhodu in uh, tudi v drugih območjih Sirije, kjer je zlasti spričo surove zime lahko zelo ogrožajoče za njihovo preživetje. Treba je poskrbeti tudi za posebno zaščito humanitarnih delavcev. Nikakršnega napredka tudi ni bilo glede osvoboditve političnih zapornikov. Eh, ljudje težko najdejo eh, rešitev za golo preživetje. In tu ne gre za neke politične igrice, temveč gre dejansko za brezvladje in tudi združene, združeni narodi so nedavno izjavili, da so zelo zaskrbljeni glede humanitarne situacije, preživetja razseljenih eh, ljudi in beguncev. Eh, vsem je treba zagotoviti možnost dostojanstvenega vračanja na domove, to pa zaenkrat še ni mogoče. Storiti moramo vse, kar je potrebno, da zagotovimo njihovo zaščito in ustrezne pogoje za vračanje. Vsekakor pa ne bomo zahtevali od ljudi, da se vračajo v območja, kjer obstaja resno tveganje, da jih bodi si zaprejo, bodi si, da so njihova življenja drugače ogrožena ne moremo si privoščiti, da bi na nek način poskušali zamrzniti ta spopad. To lahko vodi samo k večji radikalizaciji in večjemu nasilju. Visoka predstavnica, gospa Morgerini, je v tesnem stiku s predstavniki eh, udeleženih strani v spopadu in tudi išče najboljše načine, kako bi lahko pomagali pomoči potrebnim. V marcu bomo tudi združ, skupaj z Združenimi narodi gostili konferenco o izboljšanju stanja v Siriji, kar naj bi pospešilo tekoče politične procese in zagotovilo boljšo dostopnost humanitarne pomoči za pomoči potrebnim. Prav tako je treba pomagati državam, ki že sedaj gostijo veliko število beguncev v sami regiji. Zdaj tega poteka tudi posvetovanje z nevladnimi organizacijami in pripadniki različnih skupin. Tudi ljudje v Siriji si prizadevajo za trajnostno eh, rešitev. In eh, želijo si živeti v mirni državi, kjer bo prostor za vse, za pripadnike vseh narodov in uh, etničnih skupin, zato pa se treba izpogajati za trajno politično rešitev, ki bo šele omogočila eh, obnovo spopadi razrušene Sirije. Zaradi tega potrebujemo tudi pomoč Evropskega parlamenta pri pripravah na izhod iz te krizne situacije. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin. Najprej gospod Sarafranka gospa predsednica señor comisario señorías otra vez siria en el orden. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Spet govorimo o Siriji v tem parlamentu. Uh, In tu se začenja že osmo leto spopadov. Vsi podatki so naravnost grozljivi, govori se o desetinah tisočev ljudi, ki so nujno potrebni pomoči, o beguncih, številni med njimi so tudi otroci in država je praktično v ruševinah. Kontekst je zelo zaskrbljujoč. Združene države pa so se umaknile z eh, tega območja in vidimo, da se zato širi ruski vpliv skupaj z njihovimi eh, zavezniki, prav tako je prihodnost negotova zaradi drugih ključnih dejavnikov, med njimi je tudi Turčija. Združene države eh, so sicer eh, bile udeležene tudi v nekaterih drugih razgovorih in pogajanjih, ki vključujejo tudi Izrael, Rusijo in druge zainteresirane strani, vendar je pomembno upoštevati tudi lokalne dejavnike, vključno s Saudovo Arabijo, Iranom in eh, Združenimi arabskimi emirati. Eh, mirovna pogajanja so ključnega pomena. Podpreti moramo naše od poslance na tem področju, tudi visoko predstavnico, ampak videti je, kot da smo naleteli na gluha všesa v tej nesreči trpeči državi. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, nekateri pravijo, da je vojna v Siriji končana, mislim pa, da gre tukaj za zelo zmotno izjavo vidimo, da se boji nadaljujejo in dokaj ne bo konca spopadov, ne moremo govoriti o napredku in ne moremo govoriti o tem, da je vzpostavljen mir. Eh, Sirijsko-rusko-iranska naveza je pač močna in zauzeli so eh, velik del območja, kjer eh, so sicer kraljevale prej tudi teroristične skupine, ampak večina jih v teh spopadih uporablja prepovedana orožja. In eh, ne vem, kako bomo našli možnost za mirni prehod, za politično rešitev, za pravično rešitev, ki bo zagotovila tudi to, da bo šest eh, milijonov beguncev in 4 milijone notranje razseljenih oseb lahko dočakalo zaščito lastne države in vračilo domov. Šele takrat se bo lahko začela konstruktivna obnova države, vendar zaenkrat situacija ni boljša. Sistematično mučenje ljudi še vedno poteka strani uradnih državnih organov in prav tako naj še enkrat poudarim konstantno uporabo prepovedanih orožij, kevičega orožja in podobno, tudi strani ruskih enot. To pomeni, da dokler ne bomo razmišljali o tem, kako rešiti žrtve pregona, ne bomo našli trajne politične rešitve. In zato, gospod komisar, pozivam vas temu, da ne sprejmete vsega, kar se dogaja kot zaključeno dejstvo in da ne sprejmete izjav Bašarja Asada. Ja, Hvala lepa v imenu EKR. Gospod Tajnok, minuta in pol. Gospa predsedujoča. Eh, sedaj se pojavljajo dvomi o tem, kakšen je, eh, kakšen je prihodnost eh, režima Bašarja Sada, kot je videti, odhajajo počasi tudi enote Združenih držav in kljub temu vidimo, da se ohranja moč terorističnih skupin v Idlibu, pa tudi drugod. Ko se ruski in turški minister se staneta, kot naprimer včeraj se sicer obe strani strinjata, da je treba zagotoviti uh, Eh, demilitarizirano območje, ki naj funkcionira, vendar zaenkrat v praksi ne vidimo izboljšanja pogojev za ljudi, ki še vedno živijo v nemogočih okoliščinah in nasadov režim pa je odločen, da bo zauzel vse province za kakršnokoli ceno. Medtem pa Evropska unija gleda na to tragedijo, komaj kaj bolj angažirana kot eh, opazovalka. In eh, videti je, da bo na ta način eh, dosegla samo to, da bo Asadov položaj še bolj problematičen. Kot naslednjo imenu Alde, gospa Šake, dve minuti. Hvala, gospa predsedujoča. Obljuba, da se določene stvari ne bodo nikoli več zgodile, umirajo v Eh, sirijskih zaporih. Washington Post je ravno prejšnji teden poročal o neverjetnih dokazih eh, krutega mučenja in tudi eh, grožen družinskim članov ljudi, ki opozarjajo na to in ki so tudi v zaporu. Vidimo, da nimamo več pomembne vloge v Siriji. Nimamo neke krepke skupne strategije Evropske unije in uh, iz, iz, iz, še zdaleč ni uh, Eh, premagana, medtem ko se ameriške enote umikajo. Pripričana sem, da je možno najti neko smotrno rešitev za Sirijo, vendar je realnost taka, da jo oblikujejo pač prisotnost ali neprisotnost določenih vojaških enot na območju. Pri tem pa bi morali zaščititi civilno prebivalstvo v Idlibu in okolici ljudje bodo v kratkem popolnoma ujeti in bodo zgolj tarče napadov. Pomembno je, da izvajamo sankcije, ki smo jih sprejeli. Govorili smo tudi o tem, da je treba izvajati sankcije, ki naj bodo usmerjene v posameznike, ne da bi kaznovali celotno prebivalstvo. Sličali smo pa, da gre za veliko kršitev, tudi belgijska podjetja pošiljajo na tone kemikali v ne le v Sirijo, temveč tudi v sosedne države. Nismo več kredibilni in ne bomo kredibilni, če ne bomo zagovarjali lastnih prepričanj in zavez. V Libanonu, Jordaniji in Turčiji je pritisk beguncev na lokalne skupnosti vedno večji in ceno plačujejo eh, mladi, otroci, deklice, ki so pogosto tarča izkoriščene in so tudi žrtve različnih milic. Nun, uh... Hvala lepa. Sedaj pa bi naj dobil besedo gospod Vegas iz GUNGL, e ampak zdi se, da ga ni tukaj. Tako da dobi besedo gospod Rajmon v imenu zelenih EFA. Minuto in pol imate, ne dve minuti, se popravlja predsedujoča. Hvala lepa, komisar Han, dobrodošli na plenarnem zasedanju. Dobro dan, lepo, da ste tukaj. Naj spregovorimo o konkretnih ciljih. Ko govorimo tukaj, se morda odvijajo v Siriji zadnji boj z ISISom in kurdski zavezniki bi lahko kmalo zavzeli vse ozemlje. To je velik dosežek in Evropa bi zato morala biti hvaležna. Namesto tega pa spet sedaj puščamo kurde in njihove zaveznike na cedilu. Avtonomna regija na severovzhodu Sirije je demokratična, raznolika, ni samo kurdska, tam živijo kristijani, veliko arabcev, sekularnih arabcev in sedaj je več arabskih vojakov v enotah kot kurdskih. Ti ljudje skupšajo skupaj demokratično zgraditi svojo regijo. Imajo šolo, zelo so napredovali, malo podpore iz Evrope. Sedaj pa jim grozi turški upad Erdogana, ki bo prečkal mejo in vstopijo na njihovo ozemlje. Evropa pa ne počne nič, da bi jih zaščitila. Rad bi vas pozval kot komisarja za sosedsko politiko, da pritisnete na Turčijo, če se bo to zgodilo, če bo Kurdistan na severu vzhodu Sirije uničen, bo Evropa imela težavo. Zelo veliko borcev ISIS-a je tam v zaporih, evropskih državljanov, ki jih da imajo v zaporih kurdi in dejali so, da jih bodo izpustili, če bo Erdogan vstopil v njihovo zemljo. In teh 900 teroristov bo prišlo v Evropo. Tako da je torej v našem interesu, da ne pride do invazije Turčije in kurdom in zaveznikom moramo pokazati našo hvaležnost in jih podpreti. Hvala lepa v imenu FDD. Gospod Carver, minuta, minuta in pol. Gospod komisar, v decembru smo govorili o tragediji v eh, Siriji in islamska država je odigrala svojo pomembno vlogo v spopadu, vendar si prizadeva ustvariti novo nacionalno identiteto. Pri tem pa je pomembno tudi to, kar se dogaja v severnem Iraku, zaskrbljujoč pa je tudi napovedani umik. Združenih držav Amerike z tega območja. Ne smemo si dovoliti nikakršnega nastanka vakuma, ker to ne bo pomagalo nam, temveč zgolj terorističnim organizacijam, ki bodo krepile svoj vpliv. Zato moramo poskrbeti za zaščito različnih etničnih skupin. Eh, ki živijo na tem območju, moramo priznati dejansko stanje, kakršno je, in se lotiti nove organizacije eh, na tem področju, če ne bo več Združenih držav Amerike. Če ne bomo odgovorno nastopili, bodo drugi prevzeli prevlado in potem ne bomo mogli eh, zagotoviti vpliva pri iskanju trajnih rešitev na tem področju. Moramo torej zagotoviti naš vpliv na koherenten in dosleden način. Hvala. E Hvala lepa v imenu ENF. Gospa Notu, minuta. Tisti, ki so prej podpirali eh, teroristične skupine v Siriji, niso več eh, najmočnejši ampak vendarle situacija še ni rešena, da reč od tega ne moremo govoriti samo o določenih ideoloških vprašanjih. Vidimo, da je bilo veliko džihadistov in veliko radikaliziranih zapornikov, ki so bili izpuščeni iz zaporov in v Franciji se sedaj ukvarjamo z vprašanjem, kaj storiti z izpuščenimi radikalizirani naturaliziranimi francoskimi državljani. Eh, šlo je za dosedanje eh, pojave, ki smo jih preveč zanemarali in vpliv tisti, ki so jih radikalizirali, je bil zelo velik, ne glede na to, eh, katere nacionalnosti so in zagroženo jim je, da bodo plačali življenjem, če se odrečejo temu. Samostojni poslanci, Gospod Zarenopoulos, minuta. Policije zdaj napohorno vsi jaste kapo iz Sirije. Hvala lepa. Ni videti da bi se teroristi umikali iz Sirije, samo pregrupirali so se in spremenjajo način in območje delovanja. Iran je tudi resno upleten v zadeve, ki se dogajajo na tem območju. Pri pogajanjih sodelujo Rusija, Izrael, Egipt, Turčija. Eh, vsem se je vloga bistveno ukrepila po umiku Združenih držav Amerike in včasih imajo lažji dostop dostop do Sirije in vprašati se moramo, kakšna bo porazdelitev eh, sil in vplival eh, po tem, ko se v ta proces zaključi. Eh, poskušajo se doseči različne rešitve, recimo tri osta rešitev v združbi Izraela, Cipra in tako naprej. NATO in eh, Evropska unija sta daleč od tega, da bi promovirala mir, zgolj vojno podpirajo in konkurenčnost. Hvala lepa. To so bili govorniki in govornice v imenu političnih skupin, sedaj pa nadaljni govorniki in govornice. Najprej tokaš minuta in pol. Elnök asszony, a hosszantartó gyilkos háború sújtotta Szíria. Hvala lepa. V Siriji že kar nekaj časa divja morilska vojna najprej naj umerim eh, razmere preganjenih kristijanov. Po študiji Open Doors se kristijani preganjajo v 70 državah po svetu. Krščanstvo je ena najbolj preganjenih veroizpovedi po svetu. Sirija je na 11. mestu na tem žalostnem seznamu in je med vojno izgubila polovico svojih kristijanov. od začetka vojne je Evropska unija in to je pozitivno podala pomoč več kot 10 milijonov evrov. Vendar pa to ne zadošča za boj proti tej stalni krizi. V prvi vrsti se je potrebno boriti proti vzrokom vojne. Vojno v Siriji je potrebno končno končati. Kar se tiče begunske politike, pa moramo slediti mađarskemu modelu. To pomeni, najboljša alternativa humanitarni pomoči je ne sprejemanje 100 tisoče beguncev, temveč zagotovito, da se lahko vrnejo v svojo domovino. Viktor Orban je mnenja, da ne smemo uvažati težave v Evropo, temveč, da moramo pomagati na kraju samem. Na mačarskem bomo zato spostavili državni sekretariat, ki se bo ukvarjal s pregonom kristijanov in jim bodo pomagali, ko se bodo vračali v Sirijo. To torej pomeni, pri vračanju in pri obnovi jim bomo pomagali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Valenciano, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoča. Mislim, da lahko govorimo o vojni v. Siriji, bolj kot rečem, kar se še dogaja, kot o nečem, kar se je končalo in obstajalo v preteklosti. Poglejmo si samo, koliko ljudi beži pred temi spopadi. Stanje je naravno zgrozljivo, tudi vojna je grozljiva, odpirajo se vedno nove fronte. Uh, vidimo, da ima Rusija vel, velik vpliv, pa tudi drugi in ni videti, da bi se kdorkoli Eh, umikal ali prizadeval za mir. Moramo biti odgovornejši in moramo pomagati sirijskemu ljudstvu ob grozovitem trpljenju, ki smo mu pričali. Na tisoče ljudi je v vsem tem času preprosto izginilo, stotine tisočev otrok, in tudi drugih je umrlo med različnimi napadi, med napadi koalicije, Rusije in vseh vključenih. To so ljudje, ki plačujejo ceno vojne. Eh, sirijska opozicija je hotela sicer ukrepati proti Asadu, ampak kot vidimo, jim zaenkrat ni uspelo. In v prihodnosti lahko pričakujemo še nadaljne spopade, mi pa moramo prevzeti svojo odgovornost. Ne moramo samo eh, neprestano govoriti o zadevah. Neprizadeto ne moremo spregledati dejanskega stanja, moramo ukrepati odgovorno. Naslednji Beldar minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vidimo, da je Turčija kandidatka za članstvo v Evropski uniji, ampak ravno zaradi tega ne smemo biti neprizadeti ob ukrepanju Turčije na tem območju, saj je velikokrat delovala Eh, svojimi vojnimi enotami in videti je, kot da so določena območja v Siriji postala neke vrste turški protektorati in da se govori čisto resno o Turški republiki v severni Siriji ali pa o Turški republiki na severu Cipra. Eh, gre za zadeve, ki so pomembne. Treba je razmišljati tudi o integriteti Sirije kot države v prihodnje. Veliko krat slišimo tudi o težavah kristijanov v severni Siriji. Turčija si prizadeva, eh, da bi dosegla etnično očiščenje in pri tem ne izbira sredstev, pomaga si tudi z milicami, ki so prisotne na tem področju. Torej, moramo poskrbeti tudi za kristijane v tem območju. Vautman z dve minuti. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. Veliko kolego je že povedalo to, kar nameravam povedati tudi sama. Že leta gledamo te spopade, osem let natančneje povedano. Začelo se je s protesti za demokracijo in vidimo, kako se je končalo. Vidimo tudi napade z živčivi strupi, s kemičnimi sredstvi ljudi se pobija z različnimi sredstvi. 12 milijonov, to je v bistvu polovica prebivalstva, pa je bilo prisiljenih ubežati, pobegniti svojih domov. Sirijska vlada poskuša sicer skriti, kaj se v resnici dogaja. Tudi Izrael se zdaj že udeležuje spopadov, da bi zaščitil svoje interese. Na severu pa bombardira območje tudi Turčija. Poleg vsega ostalega slišimo, da gospod Trump najavlja umik svojih enot, ker meni, da smo ISIS porazili. To seveda ni res. Imam pa pogosto vtis, da Evropska unija da ni dovolj aktivna. Samo govorimo o spopadih, medtem ko se istočasno pobija ljudi, pobija otroke in ni videti, da bi se karkoli premaknilo, ni videti, da se je zgodilo karkoli med temi našimi številnimi razpravami o spopadih. Mislim, da bi morda morali razmisliti, kako bi lahko Evropska unija storila kaj konkretnega in imela dejanski vpliv. Veste, gospod komisar, ko gledate takole oddaleč. Si je treba predstavljati, da tam živijo otroci, ki nimajo enakih pogojev za življenje v miru kot pri nas. Morali bi močno nastopiti, udariti s pestjo po mizi, morali bi biti pametnejši in pomagati otrokom, da bodo imeli prihodnost. Hvala lepa. Urban Kresvo, minuta in pol. Gracias, eh, presidenta. Sirija je za todas luces. Hvala, predsedujoča. Sirija je jasen primer, kako je mednarodna skupnost doživela poraz. Je pa tudi nadaljni eh, zgled hinavščine. Mislim, da na mesto, da bi poskrbeli za rešitev situacije, mirno gledamo, kako največje žrtve trpi ravno kurdska skupnost. Kurdi so prepoščeni sami sebi. In eh, preprosto pogledamo drugam, obrnemo se v stran, kadar vidimo sistematično uničevanje prebivalstva. Vidimo tudi nenadoma, kako se pojavljajo določeni eh, tržni proizvodi na evropskem trgu, ki prihajajo iz območij spopada, naprimer oljke, olive, ki jih vidimo v Španiji in vse to gledamo mirno in neprizadeto, namesto da bi pomagali ne samo kurdom, temveč tudi vsem drugim prizadetim, ki bodo v kratkem izbrisani iz zemljevida. In eh, medtem eh, Evropska unija razmišlja o svojih preferencialnih sporazumih eh, s Turčijo, ki pa hkrati tepta kurde, ne le V Turčiji te več sedaj že zunaj Turčije. Mislim, da bomo s tem preprosto pokopali vse obljube in eh, nikoli ne bomo začitili interesov ne le kurdov, temveč tudi drugih zatiranih. Gospa Šojdrova, ima vprašanje za vas. Spremete modri karton, prosim. Gospa Šojdrova. Hvala lepa, da sprejemate moje vprašanje. Strinjam se z vami, da je Erdoganova Turčija začela izkoriščati razmere in napada kurde. Poskuša izkoristiti dane razmere. Prav tako skuša omejiti kurdsko manjšino. Ne strinjam pa se z vami, ko pravite, da bi morala za to biti odgovorna mednarodna skupnost. Kako pa je mednarodna skupnost odgovorna za državljansko vojno, ki se je začela 2013? Prosim, če odgovorite. Hvala lepa. Ja, kar nekaj različnih vprašanj. Prvo vprašanje. Govoril sem o odgovornosti mednarodne skupnosti in odgovornosti Evropske unije. Govoril sem o preferencialnih sporazumih, ki jih imamo s Turčjo, naprimer. Prav tako dovoljujemo, prodajo oliv, ki jih Turki nabirajo na kurdskem ozemlju in jih prodajo svojim imenom. Potrebno je torej si ogledati različne interesne skupine, ki so bile vključene v vojno in ugotoviti, kaj se je dogajalo. To so ponoma zunanji interesi, to niso lokalni. Hvala lepa. Gospa Lobiler, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Razmere na severu Sirije so še vedno težke. Turčija grozi, da bo posredovala vojaško proti Kurdom. Istočasno pa sirska vlada želi povrniti nadzor nad celotnim ozemljem, tudi v Idlibu, kjer živi približno 3 milijone civilistov in kjer je veliko aktivnih oboroženih skupin vojaško posredovanje na severu, strani Turko ali sirske oblasti, to moramo nujno preprečiti. Evropska diplomacija se mora še naprej zauzemati za nadaljevanje mirovnih pogajanj med Turčjo in PKK. Na bruselski donatorski konferenciji na temo Sirije moramo ustrezno imeti zastopane tudi predstavnike civilne družbe Sirije. Prav tako morajo begunci iz Sirije še naprej biti predmet zaščite in morajo prek zakonitih poti še naprej iskati pot v Evropo. Gospod Marušik, minuta. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Če bi bila Sirija nekje druge na svetu, se ne bi nihče ukvarjal s to Sirijo. Morda tam stvari niso najboljše, so tudi slabše države in jih ne bombardiramo. Tako da tu gre bolj za problem ne toliko Sirije, kot za Bližnji vzhod. In na Bližnjem vzhodu imamo koncentracijo agresije z več koncev in že več držav je bilo tam uničenih. Irak, Libija, Tunizija, Egipt. To so države, ki so jih popolnoma uničili. Tam gre za velike človeške drame. O tem vsem smo pozabili, zdaj pa govorimo o, govorimo o Siriji, ki še ni popolnoma uničena. Tako da Če hočemo končno razumeti, zakaj gre na Bližnjem vzhodu, odkot vsi ti konflikti, potem moramo seveda poznati resnico o tem, kaj so tisti pravi resnični vzroki za poseganje od zunaj na vojaškem področju v tej regiji, kdo od zunaj uničuje te države in zakaj in potem bomo lahko šele začeli racionalno razmišljati o situaciji in o možnosti, kako to situacijo rešiti. Hvala. Gospod hvala lepa. po izjavi donalda trumpa da bo umaknil ameriške enote iz sirije so se razmere na bližnjem vzhodu spremenile sedaj je zadeva še bolj zapletena in ta odločitev je bila sprejeta brez predhodnih posvetovanj z drugimi akterji In sedaj se je ustvaril vakum, ki ga skušajo vsi izkoristiti. Nimam dovolj časa, da bi analiziral razmere, ampak naj izpostavim, da so v Siriji vse sile, ki pridobivajo na moči. Edina vera sila, ki je ni, pa je EU. EU si je izbrala drugačno stališče. Samo sledijo ZDA. Imamo Turčijo, ki je sedaj veliko bolj aktivna in to je za nas zelo velik izziv. Prav tako obstaja tveganje, da bo ISIS ponovno pregrupiral svoje enote in nadaljeval svojimi dejavnostmi. Gospod Epitideos, gospod Epitideos, me poslušate? Gospod Epitideos, modri karton, gospoda Etheridgea. Se strinjate, prosim, gospod Etheridge. Hvala lepa, da ste sprejeli moje vprašanje. Zdravstvo za mojim hrtom. Se strinjate, da je primer Sirije idealen primer, ko ljudje od zunaj začenjajo bombardirati, vaško posredovati, pravijo, da bodo podprli demokracijo in potem Rusi posreduje policist, se potem posreduje še nekdo drug in napade nekoga drugega. To odpira vrata vsem, pa dolje na skrinjico vseh težav, s katerimi se soočamo. Vsaj gospod Trump je sedaj izpolnil obljubo s predvoljene kampanje, da se omakne iz Sirije. Morda je čas, da pustimo te ljudi pri miru. Hvala lepa za vaše vprašanje. Popolnoma se strinjam ne želim iti globlje v to. Da, točno tako je, kot ste to opisali, to se dogaja. In to ni dobro za naš vpliv kot Evropske unije. Sedaj pa Milan Mon, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. V Siriji so razmere zelo zapletene. V nekaj minutah to ni možno povzeti. Zelo veliko je različnih strani, ki so vključene. In seveda tudi države, tudi tretje države. Skrbi pa me prešibek vpliv EU in tudi ZDA sedaj, ko so napovedali umik. Iran, Rusija in Turčija sedaj prevzemajo moč in Damask. EU mora imeti več vpliva, ne samo da upravlja s krizo, z begunci. Ne gre samo za to, da porazimo Daješ, gre za to, da oblikujemo politični postopek na tak način, da bo prihodnost države nekaj, o čemer bodo odločali ljudje. To je država, ki je nam blizu in vse, kar se tam dogaja, ima vpliv na nas. Spomnimo se begunska kriza 2015, pritisk na meje Evrope, potrebno je imeti določeno navzočnost v Siriji. In na koncu bi rad izvedel, ali imamo kakšne rezultate nedanega sestanka visoke predstavnice s predstavniki Arabske lige. O, ene minute. Hvala lepa. Gerero Salam, naslednji minuta. Hvala lepa. Javier Solana, nekdani visoki predstavnik Evropske unije, je objavil članek v katerem govori o popolnem porazu v tej nesmiselni vojni. Sto tisoče ljudi je izgubilo svoje življenje. Veliko nima zagotovljene prihodnosti. Vojna še ni končana, ampak vseeno je že potrebno začeti razmišljati o obnovi. Seveda materialistični, po drugi strani pa tudi moramo spregovoriti o obnovi življenj ljudi, mladih, ki niso mogli iti v šolo in izgubljajo prihodnost. EU mora imeti večletni načrt za izobraževanje teh ljudi, ne samo humanitarni odziv, potrebno je imeti tudi razvojno pomoč. To je ključen cilj, ki ga moramo upoštevati in to moramo pojeti na tretji konferenci solidarnosti Sirijo. Gospod Vistisen, minuta. in in ja. tragične situacije v Siriji. Hvala lepa. Tragične razmere v Siriji so grozovit prikaz tega, kaj se zgodi, ko Evropski parlament počne to, kar počne. Američanom smo se zahvalili, ko so posedovali, sedaj pa smo v Siriji na našem dvorišču in tam imamo Rusijo, Turčijo, Iran, vse te sile prevladujejo in imajo seveda svoje interese in ti so proti evropskim. Zmagali so kurdi, ki so bili naši zavezniki, ki so borili proti Asadu in ISIS-u, pa so sedaj v neprivilegiranem položaju. Kot logična posledica tega je kritika Evrope in ZDA od Afganistana in Iraka. In zato je samo po sebi umeljno, da ZDA ne želi reševati evropskih težav. Čezatlantski odnosi so pomembni, to je pomembna varnostna mreža za Evropo, to je vedno bilo tako in bo tudi v prihodnje. In če bomo vedno znova ogrožali ZDA, kritizirali, potem bo to protiproduktivno. Um, Hvala lepa, gospa Šojdorova. Udelení slova, kolegyně a kolegové, na prvý pohled se zdá, že situace... Hvala lepa. Na prvi pogled se zdi, da so razmere v Siriji dobre, ampak to ni res. Država je uničena, režim je zmagal v vojni, ampak nima legitimitete in podpore svojih ljudi. Režim Asada se drži oblasti silo. In begunci se nimajo kam vrniti in ne morejo se vrniti, ker bi jih preganjali. Če bo prišlo do ofenzive v Idlipu, bo prišlo do še ene humanitarne katastrofe. Najbolj pa skrbi vpliv Irana in to skrbi Izrael. Nedavna poročila pravijo, da ISIS-a ni več ozemljsko, ampak Kurdi še vseeno se borijo proti njim, to moče vzeti, da mi pa ne posredujemo kot EU. Nekatere države so sicer aktivne. Mislim, da ni dobro to početi na ta način. EU mora biti bolj aktivno na področju diplomatskih prizadevanj. Dostop do šol, otrok, to je ključnega pomena, to so talci Asada. Ja, Benifej, ene minute. Benifej, minuta. Hvala, predsedujoča. Razmere v Siriji so daleč od rešitve. Čez le nekaj tednov bo potekala tretja konferenca o Siriji, ki jo bo gostila visoka predstavnica. Podpreti moramo možnost, da se obnovi mirovni proces v Ženevi na podlagi resolucije 2245 OZN in eh, tudi kazensko preganjati storilce mm, vojnih zločinov v teh zadnjih letih. Pomembno je tudi okrepiti vlogo humanitarnih organizacij, da resnično lahko okrepimo uh, sirsko ljudstvo. Več sodelovanja s civilno družbo, tudi z, pri sami organizaciji konference. Prav tako je pomembno vključevati eh, pomembne uh, Eh, projekte, kot je projekt eh, Golobica, ki vključuje celo vrsto nevladnih organizacij in civilne družbe v Siriji in predvsem eh, možnost zagotavljanja varne poti za vrnitev v Sirijo beguncem. Glede vprašanja mm, očeta Daloljo in njegovega dela za medvedski dialog, za katerega si prizadeva posod. Storimo vse za njegovo izpustitev, kajti pomembno je, da čim prej lahko začne z tem, da bo nadaljeval širiti svojo, svoje sporočilo miru. Gospod Zdrojevski, ena minuta. Razmere v Siriji so seveda daleč od rešitve. To vidimo tudi po tej razpravi, po raznolikosti slišanega in tudi glede na raznolikost eh, ocen. Bi pa rad opozoril na zelo pomembno dejstvo, po mojem mnenju. Namreč, predvsem vsem tistim, ki se ukvarjajo eh, z Sirijo institucionalno, Eh, manjka doslednosti. Mm, doslednosti, kar zadeva mednarodne sporazume, mm, kar zadeva humanitarno pomoč, kar zadeva vojaške ukrepe in eh, akcije, še posebej v zadnjih mesecih. Prav tako manjka doslednosti v načelih, tudi pri gradaciji posameznih problemov, ki jih je treba rešiti. Na to opozarjam zato, ker z tega vidika in ravno iz teh razlogov nismo uspešni. Zelo dobro vemo, kdo so tu ključni akteri. Rusija, Izrael, Turčija, seveda, Asad, vsi ti so tisti, ki v danih razmerah, ki v tem eh, kaosu, brez eh, sistema eh, vrednot, dosežejo zase največ, žal na račun države same. Hvala. Hvala lepa, gospa Gil, minuta. Hvala lepa, predsedujoča komisar. Včeraj so sirske sile, ki podpirajo ZDA, spožili napad, ker se sedaj napadi in spopadi spet intenzivirajo. Je dobro, da imamo tranzitno pot blizu mesta Sur, tako da bo humanitarna pomoč lahko zagotovljena tistim, ki jo najbolj potrebujejo in to hitreje. Ampak to božiče Holm je zelo veliko težav. Potrebno je več osebja, potrebno je razširiti um, um, sanitarne infrastrukturo in zagotoviti več pomoči. EU gosti zelo aktualno konferenco za podporo prihodnosti Siriji in regije marca, ampak še vedno imam nekatera vprašanja. Kako bomo zagotovili, da se konferenca ne bo osredotočila samo na humanitarno pomoč, moramo se osredotočiti tudi na mednarodno, regionalno podporo za korak politični rešitvi. In politična tranzicija mora biti pogoj za kakršne koli večje investicije EU, ko bomo podprli sirski proces obnove. Trump se umika iz Sirije in ESDF sedaj mora sodelovati s sirsko državo. Zdaj so prisiljeni v to. Moramo potem vseeno mi tudi prezeti to, da bo Asad ostal in kakšen vpliv bo to imelo na odločitev EU o politični tranziciji. Se prečujem, predsedujoča. Hvala. Frau Gil. Gospa Gil, gospa Žabovska, bi vam zadala vprašanje, se strinjate s tem? Ja, ok, bitte schön, Frau Žabovska. Gospa Zaborska, prosim, lahko zastavite vprašanje. Ah, ok, entschuldigung. A, se upravičujem, do nesporazuma je prišlo, to je bilo javljanje postopku catch the eye. Nisem vas pravilno razumela. Sedaj pa gospod Diaz Demera, minuta. Hvala lepa, predsedujoča. Vojna v Siriji je stala življenje več kot 300 tisoč ljudi in je povzročila 6,3 milijonov beguncev. Več kot milijonov je notranje razseljenih oseb. To je najhujša tragedija v regiji v novejši zgodovini. EU lahko poskrbi in pomaga pri mirni rešitvi, ampak tega ne more storiti sama. Dobro je, da bomo marca imeli tretjo konferenco unije in Združenih narodov o Siriji in njeni prihodnosti. Potrebno je pospešiti humanitarno pomoč, prav tako pa tudi pomoč iz sklada Hadat, milijarda dolarjev. Prav tako pa moramo priti na mirne rešitve in ZN mora pomagati pri tem. Skati rešitev spora po resoluciji 245 teritorijalno bomo ISIS porazili, ampak to ne bo končni poraz. To ne bo konec spora. Sirija potrebuje podporo mednarodne skupnosti. Pomembno je, da bomo lahko varno vrnili begunce. Tukaj imamo tudi obiskovalce in potrebujejo podporo in pomoč parlamenta. Imajo. No, Hvala lepa. Če se javljate k postopku KHDI, potem ne uporabite modrega kartona, prosim, ampak dvignite enostavno roko ali pomahajte z belim listom papirja, sicer prije do nesporazuma. Gospa Gomeš, minuta. Hvala lepa. Govorimo o moči brez prejetov, humanitarnih področjih. Kaj pa počnemo, da resnično podpiramo srce? Ne prav veliko, zato pa se to staja. Bojkot sporozumu je in rezultati so katastrofalni v Siriji za verodostojnost Evropske unije. Nedavna študija kaže, da bi morali organizirati več veteranskih konferenc. Kaj? Stvarjamo ljudi, ki so izključeni v Siriji, ki nam ne zaupajo in sedaj seveda so pahnjeni roke teroristov. Govorimo o tujih borcih. To v bistvu niso tuji, tuji borci, to so naši državljani, naše vlade pa nič ne počnejo. Samo sedijo k križem rok in to trpljenje v Siriji vodi do tega, da trpijo tudi kurdi. Bili pa so naš zaveznik proti teroristom ISA in Daesha. Sodelovanje Putina in Asada se ne sme nadrevati. Evropska unija ne sme pomagati samo s humanitarno pomočjo, ne, potrebno bo storiti več in ukrepati. Hvala lepa, gospod Ölveni. Minuta. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Hvala lepa, komisar. Nedavno sem bil dvakrat v Siriji. Obiskal sem krščanske manjšine v Alepo, Homsu in Damasku. Očitno je bilo, da sankcije, ki smo jih uvedli EU in mednarodna skupnost proti sirskemu režimu, da so te sankcije prizadele tudi milijone sircev. To so sirci, ki nimajo zaslužka delovnega mesta in ki morajo oditi. Lahko kaj storimo za sirce in zato, da ostanejo doma v svoji domovini. Mačarska vlada je v zadnjih tednih sprejela odločitev, da bo podprla zdravstveni sistem. S projektom odprtih bolnišnic pomagamo ljudem v Alepu, Homsu, ne glede na vero izpoved. 3 milijona 640 tisoč beguncev bi naj bilo v Turčiji pripravljeni na odhod. Taka so poročila. Pomagati jim je treba, da ne bodo odšli v Evropo, ampak v svojo domovino. Hvala lepa, gospod Freund, minuta. Hvala lepa, predsedujoča komisar. Morda veliko vprašanje, upajmo, klicaj, bomo sedaj v Siriji videli to zadnje čiščenje. Posledice vojne smo doživeli tudi pri nas. Seveda, to, kar je naša begunska travma, tako imenovana, ni nič primerjava s tem, kar so trpeli Sirci, ko so morali vse zapustiti in skušati preživeti v sosednjih državah, če niso umrli pod streli in bombami. Naj ob tej priložnosti še enkrat pozovem. V prihodnosti ne smemo več samo gledati, ko v regiji izbruhne tak spopad. EU mora imeti odločno zunanjo politiko. To je naša priložnost pravočasno, dinamično, samozavestno moramo posredovati. To lahko storimo le, če ne bomo več imeli načela. Soglasje, da je Sirijo je prepozno, ampak Sirija se bojim ne bo zadnja država na taki poti. In zato moramo biti opremljeni za prihodnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Freund. Gospod Rubik, modri karton, se strinjate? Da, prav, gospod Rubik. Hvala lepa. Naj se zahvalim kolegu Freundu, da je zastavil to ključno vprašanje, torej kar se tiče varnosti sirskega prebivalstva. Bil sem v taborišči Bora za proračun, tam smo organizirali pomoč za humanitarne dejavnosti. Večina beguncev se želi vrniti v domovino s svojimi avtomobili in čakajo na to, da se bodo lahko vrnili v svoje vasi. Mislite, da bo varnostni svet za ne imel možnost, da bi v prihodnosti ustvaril demilitarizirano območje, tudi morda z modnimi čeladami in omogočil vrnitev? Prosim, gospod Freund. Mislim, da gremo tukaj nekoliko predaleč. Mislim, da ne moremo soditi tem že sedaj. Seveda pa bi bilo razveseljivo, če bi dejansko prišlo do tega, ko bi obstajala neka varnostna cona za srce, ampak o tem sedaj ne morem soditi. Hvala. Gešen. Eh, eh, Hvala lepa. Zdaj prehajamo na prosto razpravo. Problem je v tem, da imam zelo, zelo veliko prijavljenih besedi. Vsem ne bom mogel dati besedi, besede, ker je to preprosto nemogoče. Zato zdaj gledam na uro. Ura je 15.54, ob 16. zaključimo. Torej, če ne boste prišli na vrsto, so kolegi, ki so govorili pred vami tisti, ki bodo krivi za to, da morda besede ne boste dobili. Še enkrat naj spomnim, po eno minuto vsak, prva gospa Petir, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Jutri bo v Evropskem parlamentu potekala razprava World Watch List za leto 2019. Gre za raziskavo, ki jo izvaja organizacija Open Doors predstavlja popis 50 držav v svetu, kjer prihaja do najhujšega preganjanja kristijanov. Sirija je 12. na tem eh, seznamu, lansko leto je bila na 15. Verjetno ne moremo upati, da bo prihodne leto boljše od preteklega. Čeprav se je Daesh začel umikati iz Sirije, je protikrščanska mentaliteta.